Uh, Kolegice in kolegi, sedite prosim, začeli bomo, najprej bomo sprejeli dnevni red, uvedli bomo še eno spremembo, dodali bomo četrto točko, imeli bomo izmenjavo mnen o resoluciji Boni, gre za instrument za evropske vrednote, s katerim bomo podpirali organizacije civilne družbe, ki spodbujajo demokracijo, pravno državo in temeljne vrednote v okviru Evropske unije. O tem bomo govorili ob devetih oziroma takoj po tretji točki. To pa je strukturiran dialog s gospodom Timermansom. Če se strinjate, bomo dnevni red sprejeli v trenutni obliki. Nažalost, tolmačenje danes ni na voljo v danščini, latviščini, malteščini, irščini in hrvaščini. Hvala vsem, ki ste tukaj. Vem, da je ponedeljek začer. Dve pomembni točki imamo na dnevnem redu. Najprej je strukturirani dialog s prvim podpredsednikom komisije Francom Timmermansom. Franz Timmermans je danes tukaj, da bi govoril o izvajanju delovnega programa za leto 2017 in o prednostnih nalogah za leto 2018, ampak seveda imamo veliko manevrskega prostora, kolegice in kolegi, kakor veste, se zadeve dogajajo na Polskem, na Malti, pa tudi na Slovaškem. Komisar nam bo podal svojo analizo, podal nam bo tudi pregled stanja v zvezi s tem, potem pa bomo dali besedo kolegicam in kolegom. Časa imamo kar nekaj do devetih. Ampak Najprej bomo prisluhnili prvemu podpredsedniku, potem pa bomo dali besedo poslancem. Franc, izvoli. Hvala, Klod. Lepo prosim za minuto, preden se lotim tem, o kateri bomo danes govorili. Dragi poslanke in poslanci, samo za minutko prosim za vašo pozornost. Povedati vam želim, da spremljam izjave, ki jih je dala Tereza May danes v spodnjem domu britanskega parlamenta glede napada za žilčnim plinom v Združenem kraljestvu. Od tega, kar sem slišal od premijejke Mejeve, je jasno, da so uporabili žilčni plin Novičok in to proti dvema civilistoma, ki živita v Združenem kraljestvu. To je živčni plin, ki je prepovedan po konvenciji OZN. Premijeka Meva je zahtevala pojasnitev tega od ruskih oblasti, kajti ta plin se izdeluje v Rusiji in zahtevala je, da Rusi pojasnijo, ali so namenoma uporabili ta plin ali pa so pač izgubili nadzor nad njim. In povedati vam želim le, da sem zelo solidaren z britansko vlado v zvezi s tem. Povedati želim tudi, da želim, da branimo temeljne vrednote, da zaščitimo ljudi, ki živijo na našem ozemlju. Skupaj moramo obravnavati to situacijo. To je država, ki je blizu Evropski uniji, ampak vrednote pa so precej drugačne. Samo še par informacij. Leta 2006 je ruski parlament sprejel zakon, po katerem je zakonito ubiti izdajalce v tujini. Če govorimo o pravni državi, mislim, da imamo v Evropski uniji veliko stvari, ki bi jih lahko izboljšali, o katerih bi lahko govorili, ampak mislim, da moramo ostati skupaj, ostati moramo solidarni z Britanci in z britansko vlado v teh težkih trenutkih. Še nekaj želim povedati jasno in sicer zahvaljujem se temu odboru, ne samo za trdo delo na številnih občutljivih dosejih, ampak tudi zato, ker ste tako zavezani pravni državi in temu, da skrbite, da je Evropska unija takšna kot je in da smo mi to, kar smo. Pripričan sem, da je to najbolj visoko poslanstvo živimo v časih, ko je nažalost treba pokazati hrbtenico. Govoril bom o več vprašanjih, govoril bom o pravni državi, govoril bom o Polski, Malti, Slovaški, Romuniji. Na to pa bom seveda po najboljših zmogljivostih poskusil odgovoriti na vaše vprašanje. Najprej pravna država. V delovnem programu za leto 2018 je zapisano, da bo komisija predstavila pobudo za to, da bi okrepili pravno državo v Evropski uniji kasneje letos. Resolucija 25. oktober 2016 Evropskega parlamenta bo prav gotovo predstavljala pomemben element v tem procesu. Jasno je, da se zadeve spreminjajo. Pred štirimi ali petimi leti se je zdelo, da o pravni državi nismo smeli govoriti. Zdaj pa govorimo o temeljih svoboščinah, tako kot govorimo o ribah in o financah. Rekli bi lahko, da je nažalost tako, da je pač žalostno, da moramo o tem govoriti, ampak. Sam bi rekel, da je to pozitivno. Gre za znak moči, da o tem lahko govorimo v parlamentu, v komisiji in zdaj seveda tudi v okviru sveta, kaj te države članice se zdaj lotevajo teh nalog. Zato je vprašanje člena 2 odprto vprašanje in tako je tudi prav, kaj te. To je eksistencialno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti vsi, torej kakšno unijo si želimo. Zdaj pa Poljska. Hvala odboru Libe za to, da si prizadevajo za pravno državo na Poljskem in za to, da podpirajo komisijo v zvezi s tem. Res je, v zadnjih dveh letih nam ni bilo vedno lahko, ampak s ponosom lahko rečem, da smo skupaj s predsednikom Junkerjem, njegovo ekipo in vsemi drugimi trdo delali na tem, da smo v Polsko prepričali, da je prišla k mizi in da zdaj teče pravi dialog. Nekaj želim povedati. Nekateri deli polskega tiska govorijo, da je komisija tukaj razdeljena, da imamo z predsednikom Junkerjem različna mnenja. No, ne delajte si utvar, zelo boste razočarani. Z Jean-Claudom Junkerjem imamo popolnoma enako mnenje v zvezi s tem. Prisodevava si za iste urednote. In to je bilo mogoče videti tudi v zadnjih dveh letih. Naša roko je še vedno na voljo, če jo poljake želijo stisniti. Tudi sprožitev člena 7.1 je še vedno na mizi. Ne zato, ker želimo uvesti sankcije, ampak zato, ker smo prepričani, da smo varohih pogodbe in prišel bo trenutek, ko moramo potegniti črto. Evropski parlament nas spremlja pri tem, podpira pravno državo. Resolucija parlamenta 1. marca je prejela veliko podpore z vseh političnih skupin. To pošilja jasno sporočilo. Na polskem se pojavlja tveganje po, eh, o tem, da bi prišlo do kršitve pravne države in to je treba ne moramo obravnavati. Kakor veste, je bila sprejeta odločitev o aktivaciji člena 7.1 in komisija je takrat sprejela tudi četrto priporočilo v okviru svojega okvira. Polsko smo povabili, da reši probleme, ki smo jih izpostavili in to v treh mesecih tam je zabeleženo tudi, kakšne korake lahko sprejmejo Poljaki za to, da bi popravili trenutno stanje. Komisija meni, da bi polske oblasti morale rešiti pet pomislekov. Predstavil jih bom, ampak to sem storil že prejšnji teden na plenarnem zasedanju, ampak številni tam niste bili in to tudi razumem, zato jih bom omenil še enkrat. Prvič, objaviti in izvesti bi morali tri sodbe z leta 2016 ustavnega sodišča v okviru pravne države nobena vlada ne odloča o tem, katere sodbe se objavijo in katere ne, še posebej, če objava pomeni, da te sodbe postanejo veljavne šele po objavi. To ne sme biti diskrecijska pravica vlade, to mora biti v rokah sodišča in če se sodišča zmotijo, potem lahko druga sodišča popravi to napako. Vlada pač tukaj ne more posegati. Drugič. Ponovno morajo vzpostaviti neodvisnost in legitimnost ustavnega sodišča poskrbeti morajo, da bo postopek izvolitev predsednika in popredsednika potekal v skladu s pravili. In tretjič, spremeniti je treba zakonodajo v zvezi z vrhovnim sodiščem, zato da se reši problem glede upokojitvene starosti, kajti 40 odstotkov sodnikov bo zdaj prisiljenih v zgodnjo upokojitev. Diskrecijska pravica glede tega, kdo lahko ostane, kdo ne, bi morala biti odpravljena in tudi tako imenovan izredni postopek priziva, ki bi omogočal, da se ponovno odprejo sodbe do 20 let naprej na podlagi socialne pravičnosti. Ne na podlagi novih dejstev, ampak samo na podlagi novih političnih okoliščin. No, to je nespremljivo in to je v nasprotju z pravno državo. Preberite se samo poročilo Beneške komisije v zvezi s tem četrtič. Spremeniti je treba zakonodajo na področju navadnih sodišč glede upokojitvene starosti in odpraviti pravico ministra za pravosodje, da lahko podaljša mandat določenih sodnikov. In petič, spremeniti je treba zakonodajo na področju nacionalnega sveta, ki lahko predčasno odpravi mandat določenih članov in poskrbiti je treba, da bodo sodnike volili sodniki, ne pa politiki. Komisija se je odločila tudi, da bo Polsko pripeljala pred sodišče zaradi kršitev zakonodaje EU v zvezi z zakonodajo o običajnih sodiščih. V zvezi s tem lahko preberete sodbo sodišča z dne 27. februarja, sodba C64 skozi 16. Tam so opredelili, kakšen je obseg 2. in 19. člena v zvezi s tem, da je treba na nacionalni ravni zagotoviti neodvisno in neodvisno svobodno pravosodje. To sodbo natančno preučujemo in to je osnova za naš dialog. Res je sodba zelo zanimiva in mislim, da bi bilo dobro, če bi jo vsi prebrali. Januarja letos so se začele izmenjave med polskimi oblastmi in komisijo in na različnih ravneh te povezave tečejo naprej. V četrtek sva se s predsednikom Junkerjem srečala z predmijejem Moravjeckim januarja in februarja smo se dvakrat srečali tudi z ministrom za zunanje zadeve, Džabotovičem, in eh, odločili smo se, da bomo dialog nadaljevali tudi v Bruslju. Komisarka Jurova se je srečala tudi z zunanjem ministrom. Izmenjave tečejo tudi na tehnični ravni. Zasedanja so potekala v odprtem ozračju, dialog torej poteka, ampak dialog mora prinesti konkretne rezultate in zato si prizadevamo prav zdaj. Komisija bo Evropski parlament redno obveščala o napredku in o sprejetih ukrepih. Računam na podporo Evropskega parlamenta na tem področju. Do sedaj ste nas vedno podpirali in upam, da nas boste tudi v prihodnosti. Dobro sodelujemo že od začetka, to je ukrepilo položaj komisije in svet je zdaj res moral začeti govoriti o tem in sodelovati. Zelo sem vam hvaležen za to. Preden spregovorim o Malti, lepo prosim, da mi dovolite o tem, da, spregovor, dovolite, da spregovorim o umorih novinarjev na Malti in na Slovaškem. Komisija ceni medijski pluralizem in predsednik Juncker je povedal, da je ubijanje in ustrahovanje novinarjev nekaj, kar v Evropski uniji nima mesta, niti ne v demokraciji. Obsojamo umor gospoda Kučeka in njegove partnerke pred dvema tednoma in umor Dafne Galicija Karuana pred nekaj meseci. Vsi smo šokirani, Evropska skupnost je šokirana. To smo vsi v Evropski uniji. Ne pričakujemo, da bi se kaj takega lahko zgodilo v naši uniji, pa vendar se. In to je tudi način ustrahovanja novinarjev in način, da se oteži njihovo delo. In mislim, da je tudi to del pravne države. V primeru Malte vedno znova ponavljamo, da komisija pričakuje neodvisno in temeljito preiskavo, umora Dafne Karuana Galicije. Pozdravljamo napredek, ki je bil dosežen, ampak še naprej bomo odgovorne oblasti pozivali, da ustrajajo pri preiskavi, dokler ne pridemo do konca in dokler se ne bo zadostilo pravici. To velja tudi za Slovaško. Prav vsako podrobnost je treba obravnavati in preučiti, dokler ne bodo krivci pred sodiščem naj bo jasno, da to za Slovaško ne velja samo za tistega, ki je pritisnil na petelina. To vključuje tudi tiste, ki so naročili ta umor in tudi širše. To velja za Malto in tudi za Slovaško. Tej zadevi moramo priti do dna in če gre za hobotnico, ki ima lovke tudi v druge smeri, moramo poskrbeti, da bo preiskava šla v vse smeri in to brez zadržkov. Malta. Razpravo ste že imeli z komisarko Jurovo, ki je neposredno odgovorna za nekatere od relevantnih dosijejev. Ampak eh, komisija pozdravlja poročilo misije z dne eh, konec oktobra lani in zabeležili smo si vse vaše ugotovitve. Spremljamo vse, kar je v naši pristojnosti in prizadevamo si za to, da bi se zakonodaja Evropske unije izvajala čim bolj natančno. Ustrajamo pri tem, da malteške oblasti nadaljuje z prizadevanji za to, da se rešijo vsa vprašanja. V tem kontekstu želim pozdraviti tudi napoved ministra za pravosodje na Malti, da bo Malta kmalo formalno napovedala, da se pridružuje EPPO ali Urada Evropskega javnega toživca. Mislim, da je to prava odločitev. Ne bom se ustavil tukaj ustrajamo pri tem, da malteške oblasti še naprej obravnavajo prav vse vidike. Verodostojno, uspešno in pregledno morajo to izvesti. To je ključnega pomena za to, da se rešijo dvomi v tem parlamentu, pa tudi druge v družbi in da se ponovno vzpostavi verodostojnost države kar zadeva specifično vprašanje glede preprečevanja pravna denarja, je jasno, da je treba zagotoviti integriteto finančnega sistema Evropske unije in to tako, da se preprečuje finančni kriminal. To je ključnega pomena za Evropsko unijo celoti. Evropski okvir za preprečevanje pravna denarja se trenutno spremenja in komisija spremlja prenos pravil na nacionalno raven. 3. januarja letos je Malta napovedala prenos četrte direktive za preprečevanje pranja denarja in povem vam lahko, da bi se to moralo zgoditi že pred 26. junijem lani. Trenutno se ocenjujejo posamezne določbe, zdaj pa mora komisija poskrbeti, da se bodo pravila izvale tako, kot je treba, ne samo, da se izvede prenos na še storitve in nas še službe spremljajo izvajanje na vseh ravneh, torej na tehnični in zakoniti ravni. In naši sklepi so, da na ravni delovanja ali ustroja institucij ni sistematskih in sistemskih problemov, ampak obstajajo pomisleki glede izvrševanja pravil strani pristojnih organov, prav tako je komuniciranje v zvezi z javnostjo problematično. Javnost mora zaupati sistemu, da zadeve še bolj jasno zastavim. Komisija še naprej zahteva podatke neposredno od malteških oblasti, zahtevamo tudi dialog z njimi. Evropski bančni organ smo zaprosili tudi, da oceni, ali so bančni nadzorniki brez noskriži interesov in da so sposobni upravljati svoje naloge nadzora, Zahtevali smo tudi, da preverijo, ali je nacionalni organ opravil svoje naloge, kajti zdi se, da niso ukrepali proti Nexia BT in nekaterih drugih bankam, ki še naprej opravljajo bančne storitve v Evropski uniji. Evropska komisija bo tudi natančno spremljala oceno režima za preprečevanje pranja denarja in povedati moram, da so bile institucije kot je Manivov in Svet Evrope ter druge, da so te institucije zelo koristne in zahvaljujem se jim tukaj pred vami danes. Kar zadeva kupovanje državljanstva, poročilo za državljanstvo za leto 2017 je napovedalo, da bomo popisali vse scheme za državljanstva, ki so na prodaj vlagateljem. Zagotovili bomo tudi smernice za države članice. Opravili smo misijo za ugotavljanje dejstev in pogledali si bomo praktično izvajanje trenutnih schem za državljanstvo za vlagatelje. In omeniti želim resolucijo parlamenta 14. novembra lani o pravni državi na Malti in o priporočilih, ki so vključena v poročilo skupne misije odbora Libe ter nekdanjega odbora PANA. Izpostavljate pomembna vprašanja in kažete, kako zavezane parlamente in temi. To je za nas zelo korisno in zelo pomembno. Naše delo je bolj preprosto in tudi bolj temeljito. Hvala. Države članice bi morale svoje pristojnosti glede podeljevanja državljanstva uporabljati v sodelovanju z drugimi državami članicami in v skladu z mednarodnim pravom. Zakonodaja EU zahteva, da je državljanstvo mogoče podeliti v kontekstu vlagateljstva, ampak samo v primeru dejanske povezave med ulagateljem in državo. In to se lahko zgodi po določenem času bivanja v zadevni državi članici. Malteške oblasti so dosegle razumevanje v zvezi s to schemo s komisijo leta 2014, ampak pogoj za to je, da morajo vlagatelje pokazati, da živijo na Malti in da imajo s to državo povezavo. Komisija spremlja izvajanje te scheme in to zelo tesno. Podarjam tudi, da komisija korupcijo v državah članicah jemlje zelo resno. Če deležniki podajo povratne informacije, je to dragoceno. Preprečevanje korupcije je zelo pomembno tudi v okviru Evropskega semestra za gospodarsko upravljanje, še posebej v kontekstu reform javnih uprav. Za Malto je bilo poročilo objavljeno prejšnji teden in tam je del namenjen korupciji oziroma boju proti korupciji, da ne bo pomote. Tam je izpostavljeno, da se korupcijo obravnava kot problematični dejavnik za poslovanje na Malti in trenutno razdrobljeno področje na področju eh, preprečevanja korupcije je problematično, zato bomo še naprej spremljali to situacijo in to bo prednostno vprašanje. Malteške oblasti so sprejeli odločitev, da se bodo pridružile EPPO in to je dobro. Vabimo jih tudi, da se še naprej ukvarjajo s tem, da bi te zadeve rešili. Zdaj pa Romunija. V Bukareštu sem obiskal 1. marca, govorili smo o naslednjih korakih, zato da bi Romuni izpustili oziroma opravili še zadnje naloge v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, torej CVM. Tudi kar zadeva napade na pravosodje smo obravnavali. Postopek reform želim spet postaviti na noge. Po obisku sem ostal previdno optimističen glede tega, da bi lahko premustili trenutne kontroverznosti. Ampak upoštevati je treba, da se težave še vedno pojavljajo, še posebej glede na to, da je zadeva zelo polarizirana med sodniki in politiki. Ob CVM sem povedal, da je to kot maraton. Romunija je zdaj v zadnjem delu maratona. Zelo pomembno je, da še vedno tečejo in tečejo v pravo smer. Smejo zdaj teči v napačno smer podal sem jim jasno sporočilo, da se ni mogoče obrniti na ciljni strmini. Mi jim lahko pomagamo, ampak oni bodo morali sami opraviti to nalogo. Jean-Claude Juncker je povedal, da je njegova želja ta, da bi še v času mandata te komisije zaključili z mehanizmom CVM. Ampak jasno moram povedati, da to ni rok. To je mogoče doseči le, če bodo izpolnjena priporočila. To je mogoče, prav gotovo, ampak zelo odločno bodo morali delati, tako odločno kot do sedaj in v to bodo morali vložiti več energije kot v preteklem letu. Romunske institucije bodo morale sodelovati, politična konfrontacija se mora končati. Strokovno znanje Grekov, strokovno znanje Beneške komisije bi morali uporabiti. To ni neka vrsta inkvizicija, to so strokovnjaki, ki so tam in so pripravljeni pomagati. In končal bom takole. Pravna država in spoštovanje institucij ne pomenita samo pravil in spoštovanje pravil. Ne, gre za politično kulturo. Napade med institucijami uporabijo politično kulturo, ki je slaba za pravno državo. Kampanje blatenja sodnikov so slabe za pravno državo. Financiranje plakatov, ki pravijo, da so komunisti skorumpirani komunisti, je slabo za pravno državo. Poleg tega pa to niti ni res. Ne moremo imeti situacije, ko ena institucija gre proti drugi. Tudi sodniki ne morejo napadati politikov. Treba je spoštovati vlogo drug drugega. Tako to pač deluje. Mislim, da je to del demokratične kulture in kulture pravne države, ki jo je treba pač gojiti. Včasih pozabimo na izobraževanje. Izobraževanje je zelo pomembno. Kako sem povedal na začetku in s tem bom tudi končal, mi smo bolj ranljivi, kot včasih menimo. To ni nekaj nezlomljivega. Po drugi strani pa smo tudi močnejši, kot si včasih mislimo, preprosto, če se oglasimo takrat, ko je treba. Tako bomo okrepili pravno državo Evropske unije. Hvala. Hvala, komisar. Zdaj pa poslanci. Kolegice in kolegi, čisto vsi želite spregovoriti lepo prosim, da se držite dveh minut. Če bo na koncu še kaj časa, bomo morda še dali komu besedo za dodatno vprašanje in tako naprej, kajti to so res eh, zanimiva vprašanja in obravnavamo tudi vse omenjene države. Torej, lepo prosim, dve minuti. Če imate še kakšna dopolnilna vprašanja, pa bomo potem morda imeli čas. Začne gospod Mecola. Izvolite. Hvala, Klod. Hvala, podpredsednik. Timmermans, hvala za lepe besede, jasnost in prepričanje. Ne glede na to, kaj menijo premijeji, v EU demokracija ni tiranija številnih. Demokracija je spoštovanje pravil in pravic. To je neločljivo povezano, zato moramo ponavljati, da korupcija povezana z nekaznovanostjo ubija demokracijo pravno državo in demokracijo. Zato moramo imeti neodvisno sodstvo, kjer ni političnega vmešavanja, tako na papirju kot tudi v praksi, potrebujemo pa tudi svobodne in zaščitene medije ter svobodo govora. Zato si želimo zagotoviti, da se zaščiti pravna država, svoboda govora in tako naprej na Malti, Polskem, na Slovaškem in tudi druge posod po Uniji. Jan Kučak in gospa Galicija sta bila novinarja, ki sta bila umorjena pet mesecev na razen Dafne na Malti, Jan na Slovaškem. Preiskovala sta mafijo, korupcijo in umazani denar. Ne gre samo za dva umora, gre za ozadna vprašanja, kaj ti ta, preisk ta dva preiskovalna novinarja sta pogledala pod eh, marsikak kamen. Imamo pravice, kot državljani EU in govorimo tudi o mehanizmih, ki naj bi zagotovili zaščito teh pravic. Zato parlament meni, da potrebujemo evropski mehanizem, ki bo zaščitil demokracijo, pravno državo in temeljne pravice vseh državljanov v vseh državah članicah. To je ključnega pomena. To bi vključevalo posebne ukrepe, ki bi preprečevali napade na novinarje govorim lahko o številnih oblikah, naprimer letni pregled, priporočili za države članice, lahko bi združili obstoječa pravila z posameznimi idejami po posameznih državah, naprimer. To ni nič novega, to pomeni, da bi vsaka država članica bila izpostavljena isti ravni pregleda, neodvisna skupina bi potem temeljito pogledala, kakšno je stanje v vsaki državi naše sporočilo je, da si ne želimo napasti posamezne države, želimo spremeniti celoten sistem. Na osnovi tega, kar ste povedali na začetku, se vam zahvaljujem za zavezo in zanima me, ali obstaja kakšna časovnica za to, da bi tak mehanizem dobili. Hvala. Gospod Sipel, socialisti, izvolite, hvala. Mislim, da je jasno, da so kritični preiskovalni mediji ključnega pomena za demokracijo in pravno državo. V kratkem obdobju sta bila ubita dva preiskovalna novinarja, ki sta preočevala korupcijo in povezave med kriminalom in politiki. To mora skrbeti vse nas v Evropski uniji. Dobro je, da skupaj poskušamo najti rešitev skupaj z tema dvema državama, pa tudi na evropski ravni. Zadevi moramo priti do dna, kajti samo tako bomo lahko ugotovili, kaj lahko storimo, da zadevo rešimo. Vesela sem, da je ministr za notranje zadeve odstopil na Slovaškem, prevzel je moralno in politično odgovornost, ampak to sveda ni dovolj, kajti preučiti je treba dejstva, kakor sem povedala. Eden od ozadnjih razlogov za to, kar se je zgodilo, bi lahko bila korupcija. In če je to res, potem se moramo res boriti proti korupciji v vseh državah članicah. Torej, zanima me, kaj lahko storimo za to, da bi pripomogli pri preiskavah na Malti in na Slovaškem. Ampak, Upozoriti želim še na nekaj. Gre za poročilo o korupciji na mačarskem. Zanima me, kaj lahko storimo, da bi preprečili oblike, ki se pojavljajo tam. Zanima me, kako bi lahko vplivali na vlado, da bi prenehala s tem in zanima me tudi, ali je komisija pripravljena podpreti zahteve za to, da bi spremenili pravila za evropski proračun, da bi dodali določena pogoje vanja glede zagotavljanja sredstev za posamezne države. In še vprašanje v zvezi s Polsko. Veseli smo, da je komisija omenila sedmi člen, vsaj 7.1. Upajmo, da 7.2 nikoli ne bo potreben, ampak dobro je, da to imamo. Ne vemo, kakšen bo odziv polske vlade ali sveta, ne vemo, ali lahko kaj poveste v zvezi s tem, ampak lepo bi bilo, če bi pričakovali lahko kaj podpore do marca. V zvezi s tem in tudi onkraj 7. člena želim še enkrat spregovoriti o pravnem aktu, ki je bil sprejet decembra 2016. Tukaj bom končala. V okviru te določbe se pokojnina črpa iz vseh oblik, oblik zaposlitve, tudi če človek tam delo samo en dan. Zanima me, kaj komisija meni o tem. Hvala. Dve minuti, prosim. EKR, er. gospod Jurek. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim ja chciałem... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti gospodu Timermansu, da je danes z nami. Rekli ste, da bomo imeli čas za bolj splošno razpravo, da se ne bomo posvečali samo posameznim državam. Vesel sem, da imamo zdaj to razpravo. Omeniti želim določene elemente, ki ste jih omenili. Vi pred nekaj časa sem vas vprašal o vaši oceni v zvezi z evtanazijo in zakonodajo na področju evtanazije na nizozemskem. Časopis The Telegraph je to predstavil. Govorim o primeru, ko je bila pač ženska usmrčena proti svoji volji. To sem zastavil tudi komisiji, dobil sem le kratek odgovor vprašanje sem poslal vam, odgovor pa sem dobil naslednji. Mi se ne ukvarjamo z eutanazijo. Govoril sem o človekovih pravicah specifične osebe. Šlo je za specifičen primer nekoga, ki je bil ubit. To je bilo proti njeni volji. Zanima me, ali se to preučuje. Pred nekaj časa ste to opredelili kot lažne novice ampak to niso lažne novice. Zanima me, kaj menite v zvezi s tem. Pred nekaj časa sem vas vprašal tudi o tem, kaj menite o francoskem zakonu, ki omogoča dve letno zaporno kazen, če se na koga izvaja moralni pritisk. Tukaj govorimo o morali. To so splošna vprašanja, o tem nimamo veliko časa govoriti, zanima pa me, ali lahko dobim odgovor v zvezi s tem, kaj ti. Vaši odgovori bi lahko bili dober primer objektivnosti. Mi nismo proti Evropi, ampak. Uh, Torej, mi nismo proti Evropi. Mi smo proti določenim vrstam politike. In računamo na vašo dobro voljo. Hvala. Gospod Wikström za Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospod eh, podpredsednik Timmermans, da ste z nami. Ponovno, kljub temu, da je to pozen večerni sestanek. Gre namreč za ključne teme, o katerih se danes pogovarjamo in še posebej cenim, da govorite o vladevini prava kot o eh, oblikovanju neke kulture in morda smo ravno na to kar nekaj časa pozabljali. Ukvarjali smo se z zaščito, ne pa z oblikovanjem kulture, v kateri je vladavina prava nek temelj. Mislim, da bi se morali s tem ukvarjati že pred dolgimi, dolgimi leti morda v tem primeru ne bi prišlo do uh, umora novinarjev na Malti, uh, na Slovaškem in drugot. To je zelo zaskrbljujoča situacija. Danes se veliko osredotočamo na Polsko zaradi očitnih uh, razlogov. Komisija je sprožila postopek v skladu s sedmim členom. Polska vlada pa mora sedaj v roku pripraviti odziv na ta postopek. Ta rok se bo iztekel 20. marca. In mene, mene zanima, kaj počnete v tem času vi. Nam želite kaj povedati, naprimer, kaj točno se sedaj dogaja. Osebno menim, in to je moje globoko prepričanje, da bi v primeru, da bi sprožili podoben postopek za uh, eh, Mačarsko pred nekaj leti, uh, danes bili v boljši situaciji. Takšnih posnemanj ne bi bilo v takšni meri. Pomembno je, da se takšne grozote odpravi, da se ne bodo dogajale. Obstajati mora nekaj med uh, sedenjem križem rok in eh, jedrsko bombo. Parlament podpira eh, ukrepanje in zanima me, kako vi gledate na te ukrepe. Vem, da o tem niste želeli razmišljati tako na glas, ampak morda bi se lahko na ta način izognili podobnim situacijam v še več držav, eh, državah članicah. Nekdo je dejal, mislim, da je bila to Birgit, da je treba zagotoviti pogojevanje in vzajemnost, kar se tiče zagotavljanja in spoštovanja vladavine prava. Upoštevanje vladavine prava torej in na drugi strani eh, med prejemanjem evropskih sredstev. Kako vi vidite na to? Morda bi lahko ukrepali na ta način. Hvala. V imenu skupine GUE, gospa Ernst. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. Ko, vam pri, ko vas tukaj poslušamo in strinjam se s tem, ko pravite, kaj je sedaj nastalo iz Evrope, ko govorite o pravni državi, o evropski zakonodaji in tako dalje. Zanima pa me, kje se sedaj nahajamo. Lahko vem, da zastavlja tudi provokativno vprašanje, koliko odstotkov vašega dela porabite za to, da dosežete, da države članice spoštujejo evropsko zakonodajo. Torej, gre za to, da pogledamo, naše pogodbe še vedno veljajo za to, kar sedaj doživljamo in živimo. So dovolj Komisija mora sedaj vse živo pregledati, sprožiti sodne postopke in tako dalje. Zanima me, če mislite, da je treba kaj spremeniti. Kanclerka je sedaj predlagala, ne glede spremembe pogodb, ampak glede tega, če bi Evropska unija morala sedaj premisliti, kaj bi se zgodilo z Evropo, če bi zaprli meje, ne bi več sprejeli nobenega begunca. Novinari sedaj um, doživljajo težko situacijo in kaže, da je sedaj najbolj nevaren poklic na svetu. Pred kratkim smo videli takšne dogodke na Slovaškem in zanima me, kaj bo Slovaška storila do tega, da bo upravila neodvisno preiskavo. In še zadnja točka Mačarska, o tem niste nič dejali, tega niste omenili, to me preseneča. S tem smo se veliko ukvarjali in tudi zakon, ki je naperjen proti nevladnim organizacijam, je res prava katastrofa. Lahko kaj več poveste tudi o tem. Hvala. Najlepša hvala. Judica Argentini v imenu zelenih. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Da, gospod Timmermans, mislim, da imate prav, da smo ranljivi, naše demokracije so bolj ranljive, kot eh, si mislimo. In res je tudi, da ne moremo popraviti naših demokracij in vladavine prava zgolj prek zakonodaje. To je kulturno vprašanje, vprašanje kulture. Res je. Ampak, A ne bi bilo potem prav, da razmišljamo v tej smeri, a ni žalostno, da tudi vi, ko obrazložujete, eh, ko razlagate razmere na polskem, omenjate Beneško komisijo, češ, da lahko tam preberemo njihovo poročilo in da lahko, poročim, eh, lahko pogledamo poročilo o eh, tem in onem. Imamo Beneško komisijo, komisijo Lancaroti, eh, Eh, komisijo o človekovih pravicah, to poročilo in ono poročilo. Mislim, da obstaja neka eh, intelektualna lenoba v teh institucijah. Vedno se sklicujemo na druge. Nismo mi tisti, ki naprimer eh, v javnosti objavimo postopke zagotavljanja kršitev. Mislim, da bi bilo dobro, da bi lahko razumeli, kaj se skriva v teh postopkih zagotavljanja kršitev. Zakaj vedno izberemo najbolj preprosto rešitev? Govorimo naprimer o diskriminaciji zoper sodnike na Mačarskem, o poseganju v vladavino prava prek eh, diskriminacije na podlagi starosti, kljub temu, da to ni bila tista glavna tema. Glavna tema je bilo nekaj drugega. Mi kot Evropski parlament, kot Evropska komisija bi morali narediti nek drug korak. Odprti bi morali biti, eh, kar se tega tiče. Odkriti in kritični. Strinjam se s Cecilijo Wikstrom. Če bi pred nekaj leti podobno ukrepali v primeru eh, Mačarske, ne bi bili priča temu copy-paste. Nadaljujete z delom, kar se tiče Polske, ampak eh, zanašati se moramo na dvotretinsko večino v tem parlamentu, eh, ko poskušamo reševati težave v državi, kakršna je Mačarska. Še eno vprašanje, gospod predsednik kaj če se Poljska do 20. marca ne bo odzvala. A ste na nek način izumili to tri mesečno obdobje, kar je sicer dobro, ampak nimajo eh, dožnosti, da se odzovejo. Tudi Bolgari eh, niso najbolj navdušeni, eh, kar se tiče ukrepov. Kaj se zgodi torej po 20. marcu? Najlepša hvala. Katera urodja so na voljo komisiji? glede na to, da tudi parlament sedaj spremlja razvoj eh, dogodkov, imamo postopek soglasja v tem primeru. Sedaj pa ostali člani, gospod Boni. Govoril bom v polskem jeziku. Dziękuję, panie Najlepša hvala, podpredsednik Evropske komisije. Hvala za vse informacije, ki ste nam jih posredovali. Prva točka se nanaša na Poljsko. Noben uh, od ukrepov, ki jih pričakuje Evropska komisija, se ne izvaja. Čas je za nove ukrepe. Priča smo tudi uh, eh, nadaljnim ukrepom, ki posegajo v uh, pravice državljanov na polskem polska vlada je pripravila belo knjigo in prosim vas, da jo natančno analizirate. Razlikovati je treba med resničnimi ukrepi in med propagando. Nek odstavek pravi, da so sodniki na polskem večinoma predstavniki starega komunističnega sistema, leta 1989 so se začele stvari spreminjati, poprečna starost eh, sodnikov pa je 41. Na to drugič, umor eh, novinarjev na Malti in na Slovaškem, kaj bomo naredili sedaj? Ne moremo govoriti o svoboščinah, o pravicah, če ne bomo imeli svobodnega novinarstva. In prosim Evropsko komisijo, da s podporo parlamenta natančno spremlja razvoj dogodkov na področju eh, svoboščin in pravic novinarjev. Prosim vas, da naredite vse, kar lahko, zato da pridete zadevam do dna. Ne moremo imeti demokracije brez svobodnih novinarjev. In še tretja točka, svoboščin in demokracije eh, ne bo, če nevladne organizacije ne bodo mogle svobodno. Eh, delovati v vseh naših državah članicah. V odboru Libe govorimo o financiranju in eh, spodbujanju teh eh, nevladnih organizacij na lokalni ravni. Ravno zato prosimo tudi Evropsko komisijo, da podpre te organizacije. Polska, Mačarska, Slovaška, Romunija, Malta, delno Bolgarija, no zdi se, da smo sredi krize, da smo soočeni z novo krizo v Evropski uniji mislim, da bo to zahtevalo zelo široko razpravo. Dobro je, da se sedaj pogovarjamo o vseh teh državah. Najlepša hvala. Dve minuti trideset eh, sta eh, novi dve minuti. Ne morem vas ustaviti, to je preveč pomembno. Ampak eh, zato ne boste imeli časa za obravnavo vaše točke o resoluciji, gospod Boni. No, naslednja je Martina Andersen in njej ne bom rekel, da se drži dveh minut. Uh, Hvala, gospod komisar. Začela bom tam, kjer so končali vsi ostali. Dotaknila bi se rada teme, o kateri se vsi pogovarjamo v vseh ostalih odborih in uh, to je Brexit v kontekstu listine o temeljnih pravicah. Seveda vem, da gre za uh, trikrat več uh, pravic. Uh, kot v ICHR. ECHR, e se pravi. Združene kraljestvo pravi, da noče eh, tega prenesti v eh, domačo pravo, ker v eh, tej listini naj ne bi bilo novih pravic. Na Severnem Irskem trenutno nimamo vlade zaradi več razlogov. Eden razlog je ta, da naši partnerji v vladi nočejo zagotoviti enakosti zakonske zveze v listini o temeljnih pravicah je to eh, spolno neutralen izraz. Eh, v konvenciji o človekovih pravicah pa je eh, to zakonska zveza med moškim in žensko. Ravno zato je za nas na Severnem Irskem pomembno, da ohranimo listino o temeljnih pravicah. Britanska, britanska vlada je dejala, da se naše pravice ne bodo zmanjšale. In če se naj tega držijo, to pomeni, tako kot je dejal parlament, tako kot je dejal svet, moramo 50 let po, po eh, tej civilni kampanji zagotavljati spoštovanje naših pravic. Ne sme se posegati v te pravice, imeli bomo resolucijo parlamenta, ampak sedaj potrebujemo svet. Svet mora zagotoviti, da ne bo prišlo do zmanjšanja obsega pravic. In mislim, da to velja ne zgolj za Severno Irsko. Eh, v eh, skupini Gue Engel smo pripravili poročilo o posledicah izgube listine človekovih pravic posledicah za državljane EU eh, eh, v Veliki Britaniji in na Severnem Irskem. Vsi ti ljudje iz vaših držav članic, ki živijo v Britaniji in na Severnem, Irsku, ne, eh, Severnem Irskem, ne bodo uživali istih pravic in eh, Britanci, ki živijo v Evropi, pa bodo uživali te pravice iz listine eh, o temeljnih pravicah. Po mojem, eh, mnenju je to še posebej pomembno za Severno, za severno Irsko. Sever mora ostati znotraj Evropske unije in ne gre zgolj za uh, trdo mejo na Severnem Irskem. Nočemo se vrniti v okolje, kjer nismo uživali vseh teh pravic. Uh, Ljudje bodo prišli ponovno na ulice, če listina o temeljnih pravicah ne bo veljala za Severno Irsko, potem je jasno, da se nočemo eh, vrniti v te čase. Zane. Najlepša hvala, Martina. Ana Gomeš je naslednja. Gospod komisar, dejali ste, da je pritisk na novinarje, naprimer prek umorov in tako naprej, v sami srčiki eh, vladavine prava. Na Malti in eh, na Slovaškem, kjer smo bili priča dvema umoroma, pa vidimo, da je to povezano z mafijo, z organiziranim kriminalom in s tistimi na položajih, ki so jih eh, novinari razkrivali in eh, so jih na to dali ubiti, zato da bi preprečili ta razkritev. Pet mesecev je minilo od eh, umora na Malti, in preiskava kaže, da naj bi bili eh, morilci mafici. Ampak vprašanje je, kdo je ta umor naročil. Na to vprašanje pa očitno ne dobivamo odgovor. Glede na to imam naslednje vprašanje. Kako? Vi gledate na Malto, ko pa vemo, da sta bila razkrita dva člana vlade v panamskih dokumentih, v eh, malteških poročilih. To sta dve osebi, ki sta skromtirani v očeh eh, marsikoga, pa sta še vedno v vladi. A je to spremljivo? In na to dalje, nekdani komisar, Olaf je pripravil eh, preiskavo, malteški organi so pripravili eh, preiskavo, sedaj pa je spet postal svetovalec druge stranke, ne stranke, ki je pripadal. A vas to ne skrbi, sploh glede na to, da je na Malti polno govoric o eh, teh, kdo sodeluje s kom, eh, kdo ima eh, stike z britanskimi deviškimi otoki, kaj se dogaja z Azerbajdžanom, s prodajo vizumov, tudi krat, kratkih vizumov, kaj se dogaja s kriptovalutami in tako naprej. Kako odgovarjate na ta vprašanja, gospod komisar, v imenu Evropske komisije? Seveda si želimo tudi več eh, jasnosti, naprimer banka eh, Pilatus, tudi tam je veliko zadevnih eh, vprašanj. Ta banka je dobila licenco, ne gre zgolj za pranje denara iz Azerbajdžana, ampak tudi za povezave z Iranom. Takole bi končala. Evropski semester, po mojem mnenju, ni pravo okolje za razprave o korupciji. Nihče ne zastavlja teh vprašanj. Vladavino prava je treba povezati eh, z evropskimi sredstvi in res je, danes se ne bi o tem pogovarjali, če bi ukrepali v zvezi z Mačarsko pred dolgimi leti. Najlepša hvala, gospa Kudrička. Eh, ja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi povedala, da se strinjam z vsemi tistimi kolegi, ki so dejali, da morajo biti institucije Evropske unije pogumnejše pri definiciji vladavine prava. Kaj vladavina prava je in kaj imamo v mislih, ko govorimo o politični korupciji. Zakaj to omenjam? Vsi vemo, da pravniki in pravo služijo tistim, ki naročijo strokovne študije. Brez dvoma bodo eh, poročila pokazala, da na polskem vse poteka v skladu z ustavnim pravom in da ni napadov na sodnike. Videli bomo, eh, različne otenke resnice in neresnice. Če pa želimo razumeti, zakaj pri vsem tem gre, bi se morale na to osredotočiti institucije Evropske unije. Ne Beneška komisija, ampak institucije Evropske unije. To so institucije, ki imajo pravico, ki imajo pristojnost za obravnavo teh vprašanj na podlagi naših skupnih vrednot, o katerih ste govorili, gospod komisar. Če je to naša začetna točka, potem je jasno, da razmere na polskem eh, niso boljše kot nazadnje, ko smo se o tem pogovarjali. pogovarjali. Ampak če eh, polski premijer pravi, da eh, Polska ni več demokratična država vladavine prava, ampak da govorimo o demokratični nacionalni državi, to pomeni, da se očitno oddaljujemo od eh, tistih osnovnih vrednot Evropske unije, kakor smo jih prej razumeli. Obstaja nevarnost, da se bo, bo ta pristop prelil v druge države članice Evropske unije. Mislim, da je v interesu Evropske unije, da komisija in parlament začneta delati na tem. Oblikovati je treba ustrezne definicije vladavine prava, definicije korupcije, tudi politične korupcije. Hvala. Gospod Lopes Aguilar. Najlepša hvala. Komisar, veste, težko je v dovoljšnji meri povdariti, kako eh, številni tukaj podpiramo vaše delo pri vseh teh temah, ki ste jih eh, obeležili eh, in našteli v tej razpravi z odborom Libe. Cenimo vaš glas pri tem. Naj dopomnim kolege in kolegice, ki so o tem že govorili. Vse te zadeve, tudi Poljska, ampak zlasti Malta in Slovaška, so nek preseg, ki pa ni nujno povezan s strukturnimi težavami, eh, ki so v vaši pristojnosti. In to je poseganje v temeljne pravice, v vladavino prava, v trdnost prava kot uh, takšnega. kar smo gradili dolga, dolga leta ne zgolj te teme, ampak tudi razvoj eh, delovnega programa za leto 2018, delovnega programa komisije. Glede na vse to, me zanima, če vas skrbi, da je to zadnja priložnost, zadnja priložnost eh, tega mandata Evropskega parlamenta in komisije, da nekaj naredimo. Glede na vso to zakonodajo, ki jo svet sistematično blokira eh, na področju vaših pristojnosti. Azilni svežen, šengenski svežen, vizumski cilji, Vse to je blokirano. A obstaja možnost za napredek? Prosim, da o tem razmišljate. Prosim vas tudi, da nam o tem kaj poveste. O tem, pri čemer številni ustrajamo številni podpiramo to, kar ste povedali, ampak naprimer, kar se tiče Polske, kakšne so možnosti, da bi ta Evropski parlament eh, sodeloval pri izvajanju eh, drugega odstavka sedmega člena. Prvi odstavek drugega eh, sedmega člena črta vlogo parlamenta, ampak drugi odstavek omogoča vlogo tudi parlamentu. Ali menite, da bo lahko do konca tega mandata o tem glasoval tudi parlament. Gospa Pagazor Tudua. Najlepša hvala. Gospod Timmermans, dobro veste, kako zelo vas cenimo tukaj. Kljub temu pa se mi zdi čudno to, kar ste dejali o bivšem polkovniku, ki je bil eh, ubit v Združenem kraljestvu z ruskim plinom. Mislim, da so to storili namenoma, da ne bi bilo videti kot e, nesreča, ampak naklepna usmrtitev. Ne želim nobenih nesporazumov. Jasno sem povedal, da sem eh, spremljal izjavo Theresa May v parlamentu in nimam razlogov, da bi dvomil to, kar je povedala. Zgolj podprl sem britanske eh, državljane in britansko vlado. Ne me napačno razumeti, prosim. Razumeli smo, da podpirate besede Tereze May, vendar pa se mi zdi to malce naivno. Jasno je, da je bilo vse tako načrtovano, da smrt ne bo zgledala kot nesreča. To vam povem z vsem spoštovanjem. Vse to ima določen pečat. Se opravičujem, če sem vas pravila v neprijetno situacijo, ampak kolegi so vam že dejali, da parlament že nekaj časa zahteva, da sprožimo drugi odstavek sedmega člena. Nabirajo se namreč primeri in države, ki kršijo temeljne stebre demokracije v državah članicah Evropske unije. Mehanizmi, ki smo jih zahtevali in tudi sprejeli v Evropskem parlamentu, so mehanizmi, ki jih še vedno ne izvajamo. Po drugi strani pa gospod Timmermans, ko se sodnike preganja pri delu, gre za najhujšo vrsto grožnje, tako kot ste dejali. Mislim, da 30. marca ne bomo dobili konkretnih predlogov za ukrepe iz Polske, kaj bomo storili potem. Tudi sama prihajam iz regije, kjer so sodnike preganjali in jim tudi grozili z smrtjo. Ne gre za Italijo, ampak za Baskijo v Španiji. Tudi novinari so preganjali in jih ubijali zaradi tega, ker niso spoštovali pravne države. Mislim, da moramo iti onkraj dialogov. Ukrepati moramo, da ne bo prišlo do novih takšnih primerov. To vam pravimo zaradi tega, ker vas podpiramo. Vendar pa vam lahko zagotovimo, da do tega ne bo prišlo samo po sebi. Okay, Radev, Gospod Radev, prosim. Dragi gospodin predsedatelj, uvažajmi prvi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Timmermans, rad bi se vam zahvalil za jasno stališče. Hvala za zagovarjanje vladavine prava v vseh državah. Demokracija in pravna država sta osnovni temeljni vrednoti Evropske unije. Naša dožnost je, da ju ščitimo, da ju spoštujemo, da ju branimo. Ne glede na to, če smo politiki ali pa zgolj civilisti ampak nažalost sta ti vrednoti sedaj na udaru. Jasno je, da trenutni mehanizmi niso dovolj. Ravno zato smo poslanci in poslanke pozvali k vzpostavitvi demo, eh, instrumenta za demokracijo in vladavino prava. Upali smo, da. Eh, bi do septembra lani komisija pripravi, lahko pripravila eh, predloge, ampak eh, to se ni zgodilo. Zanima me, če nam lahko podate več informacij o morebitnem napredku v zvezi s tem. Prosim tudi, da upoštevate mm, naš poziv k objektivnim kriterijem, ki bodo enakovredno veljali za vse države članice, brez političnih eh, preferenc za eno ali drugo kar se tiče mehanizma za Bolgarijo in Romunijo in kar se tiče spremljanja korupcije. Me zanima, če bi lahko eh, te mehanizme zamenjali s tem eh, predlaganim eh, mehanizmom. Hvala, upam, da se boste vsi lahko držali omejitve dveh minut, drugače ne bomo mogli prisluhniti odgovorom komisarja. Gospa Kenge je naslednja. Najlepša hvala, Klod, hvala, gospod komisar da ste danes z nami. V delovnem programu za leto 2018 komisija povdarja zelo pomemben koncept, češ, da se prihodnost Evrope vrti predvsem okrog eh, naših skupnih eh, vrednot demokracije, eh, vladavine prava in temeljnih pravic. Pomembno je, da se vladavina prava izvaja in spoštuje Evropske unije. Zanima me, če bodo vaši predlogi ambiciozni glede na resolucijo parlamenta iz leta 2016 o eh, demokraciji, vladavini prava in eh, temeljnih pravicah. Mislim, da eh, z dobro pobudo ne bomo mogli nadomestiti egoizma in arogance nekaterih držav članic, ki nočejo spoštovati so sodišče Evropske unije na to vprašanje priseljevanja, lahko kaj poveste o a, eh, poročilo o napredku, o Evropski agendi, ki bo sprejeto naslednje, a, eh, naslednji dan, jutri. A, eh, na to pa še primeri diskriminacije, a, ki smo jih priča. A, iz dneva v dan v državah članicah, a ne bi bilo eh, bolje, da bi imeli boljši pristop v komisiji, kar se tega tiče. Pred dvema tednoma sem komisijo vprašala, če namerava pripraviti strategijo za eh, boj proti afrofobiji. Zanima me, kako vi osebno gledate na to. Hvala. Thank you very much. Um, I'm very sorry that we have to speak about Poland. Najlepša hvala. Žal mi je, da moramo ponovno in vedno znova govoriti o Polski. Ampak mislim, da lahko zaščitimo vladavino prava, če o tem govorimo, če povzdignemo naš glas. Povzdigniti moramo glas ne zgolj doma, kjer je ta vladavina prava v nevarnosti, ampak tudi v različnih eh, evropskih forumih, ki obstajajo. Hvaležna sem vam za vaše sodelovanje in veselim me, da se lahko o tem pogovarjamo. To je namreč naša unija in potrebujemo eh, skupne standarde, kar se tiče neodvisnega pravosodja, vladavine prava, eh, demokracije in tako naprej. Ampak težava je ta, da tisti, ki o tem govorijo, izpostavljajo svoje, eh, svojo zaskrbljenost, kar se tiče standardov demokracije in tako naprej. In te ta iste ljudi eh, napadajo domači, da so izdajalci, eh, da so eh, lažnivci, grozijo jim celo smrtjo, kot morda veste. In to je pritiskanje na ljudi. To je ustrahovanje. Nekdo je že omenil sodnike, ki jih redno ustrahujejo. E, to so sodniki, tudi sodniki, ki so obiskali Bruselj in so nam povedali, kaj se dogaja. E, ustrahuje se njihove starše, njihove žene, e, novinarje v javnih medijih. Praktično vsi so izgubili svojo službo, če so e, zagovarjali neko neodvisno stališče v skladu standardi demokracije. Nekdo je dejal, da je to kriza v vseh teh državah. Morda gre zgolj za nek dramatičen pokazatelj ranljivosti, o kateri ste govorili, ranljivosti, eh, ranljivosti človekovih pravic in nas samih. In v zvezi s tem bi dejala, da v vseh teh, eh, teh državah, ki so bile naštete, večina eh, prebivalstva želi demokratične standarde. Želi si demokracije in veseli me, da je ta eh, odbor podprl idejo o instrumentu evropskih vrednot, o katerem smo že govorili. S tem lahko ukrepimo civilno družbo in eh, resnično upam, da bomo dobro sodelovali, tako da bo ta instrument postal nekaj, čemu bomo lahko sledili instrument, ki ga bomo lahko uporabljali vsi, ki nas skrbi uh, prihodnost naše unije. Najlepša hvala, gospod komisar. Rad bi omenil dvoje situacija na polskem in na mačarskem prav imate, ko pravite, da mora komisija biti aktivna pri zagovarjanju pravne države neodvisnosti sodstva. Vendar pa si mora komisija zahta, zastaviti vprašanje, zakaj so na polskem in mačarskem izvoljene stranke, ki potrebujejo potem eh, ukrepajo na takšen način in eh, kratijo neodvisnost sodstvu. Zakaj državljani volijo za takšne stranke, ki ne zagovarjajo demokracije? Kako lahko ukrepa komisija? Kaj bi bilo potrebno za to? da komisija lahko zaščiti demokracijo in da podpre tiste, ki demonstrirajo na polskem, zato, da bi zagotovili neodvisne sodstvo. Omenili smo tudi pranje dejanja in denarja in korupcijo. Tukaj smo že sprejeli ukrep za zaščito žvižgačev. Parlament je pritisnil na komisijo, naj pripravi predlog. Zanima me, če ste pripravili kaj novega in kakšna je sedanja situacija. Najlepša hvala, gospod Kosta. Za konec pa še gospod Kasa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Timmermans, v zadnjih dveh eh, mesecih sta bila ubita dva novinarja zaradi dela, raziskovalnega dela in razkrivanja primerov korupcijo v nekaterih državah. Veliko novinar je letelo na podobno sovražno preganjanje. Obstajajo tudi sodni pregoni novinarjev, s čimer eh, naj bi jih prisiljali k molku. To se je zgodilo tudi Dafne Koragalici in tudi drugim. Nekaj evropskih predsednikov, med njimi sem tudi sam, so zahtevali od komisije, da pripravi predlog za varovanje novinarjev. Zanima me, če boste pripravili takšno zakonodajo in če ne, kakšne ukrepe načrtujete za zaščito novinarjev? In zadnje vprašanje. Kakšne pogovore ste imeli z malteško eh, vlado po razpravi o pravni državi na Malti 23. januarja v odboru Libe? Najlepša hvala. Imamo razpravo o Slovaški. Libe pa bo poslal tudi delegacijo na Slovaško četrtek in petek. Lahko se nam pridružite. Imamo vprašanje za vas. Ko naletite na situacijo kot na Slovaškem, ko lahko pride do tega, da je bila upletena tudi država, vendar pa vseeno obstaja sum glede tega in zato bo prišlo do nezaupanja. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ste mnenja, kot smo ga sedaj slišali, boste um, skušali zagotoviti zaščito za novinarje, kako boste zaščitili ljudi, kako boste zaščitili uh, takšne primere ali mislite, da gre bolj za primer zaščite temeljnih svoboščin v določenih državah? To so nam. To vprašanje so nam zastavljali na slovaškem in zanima me, kaj vi glede tega menite tudi vi. Naj kar začnem s tem, kajti to je bilo vprašanje, ki se je veliko krat pojavilo. Analizirali smo primernost takšne zakonodaje, vendar pa moramo biti previdni. Ne vemo namreč, kakšne so naše pristojnosti glede tega, da nas eh, svet oziroma države članice ne bodo takoj zaustavile, ker naj bi prekoračili naše pristojnosti. Zato bomo analizirali to vprašanje. Zelo težko je odgovoriti na vaše vprašanje, Klod, kaj ti mislim? da je vprašanje zaščite novinarjev zelo resno. Imamo pa tudi vprašanje, kako bi lahko uporabili vse obstoječe inštrumente za to, da zagotovimo, da ko pride do raziskave, ne bomo takoj preganjali vse, očitnih zločincev ali kar storilcev kaznivega dejanja, ampak da bi razkrivali tudi povezave med organiziranim kriminalom in posameznimi osebami. Zato moramo takšne primere tudi razkriti. Eurojust, Europol, Interpol in tudi Greko iz Sveta Evrope se ukvarjajo s tem. Mislim, da ni nobenega problema glede tesnega sodelovanja na podlagi inštrumentov, ki jih je sprejel Svet Evrope. Zakaj bi temu nasprotovali? Zakaj bi komisija morala podvajati delo, ki so ga že opravili strokovnjaki v Beneški komisiji? Gre za visoko kakovostno delo, ki ga spoštujejo po celi Evropi. Vprašanje je tako zelo pomembno in poglobljeno, da vam ne morem danes dati eh, odgovora na to vprašanje. Preučiti je treba, kako lahko po, izboljšamo naše delo, kako lahko bolje uporabljamo naše inštrumente. Vse države šnice imajo problem z organiziranim kriminalom v vseh državah članice soočajo s problemom neodvisnosti medijev. Vedno obstaja politični nadzor, gospodarski nadzor ali kakršnikoli drugi nadzor. Zato mislim, da ko bomo pripravili dokument proti koncu tega leta o okviru pravne države, bolj nasplošno, lahko obrabimo vaše predloge iz vaših resolucij glede tega, kako lahko bolj nasplošno gledamo na to zadevo. Ne gre samo za primere teh držav, članic, ki smo jih umili danes, ampak gre bolj za širšo sliko in širši pojav, ki se tiče vseh držav. Članic. Zato potrebujemo orode, ki ga lahko uporabimo in v vseh državah članicah. In potem se pojavljajo nove zadeve, kaj pa glede tega ali tistega ali onega. Torej, potrebujemo orodja za podkrepitev naših argumentov. In mislim, da se vse države še ne soočajo s takšnimi težavami. Veliko vprašanj je zastavljeno na Slovaškem in na Malti glede našega dela. Zaprosili smo za ekipo skupnih preiskav z Europolom. Če ne, ne bomo zmogli pokriti vseh dejstev, ki gredo onkraj nacionalnega ozemlja. Zato je treba jasno povdariti, da želimo opraviti to delo, se nam boste pridružili. To je odlično. Da smo pravični do obeh držav, moramo povedati, da sta obe državi zaprosili za mednarodno pomoč in obe sta to pomoč prijeli. Nista se tej pomoči ali mednarodnemu sodelovanju zobe predstavili, naj bi šlo za nacionalne notranje zadeve, včasih je pripomagal Scotland Yard, včasih Europol, včasih Interpol. Mislim, da je to pravi način, tako bomo okrepili naše delo. Vemo, da organiziran kriminal zelo dobro razume vse koristi notranjega trga. Organizirane kriminalne združbe so verjetno najboljši akter na notranjem trgu. Če ne bomo zagotovili, da tisti, ki se borijo proti organiziranemu kriminalu, ravno tako razumejo notranji trg in delujejo znotraj notranjega trga, nam ne bo uspelo. Zato moramo storiti vse, da zagotovimo to, da vzpostavimo zaupanje, da zagotovimo izmenjavo najboljših eh, praks, pomoč po celi Evropi in tako dalje. In s tem pridemo na medije bolj nasplošno. Kot pravite, da sedaj govorimo o tem in ko smo začeli s tem delom ob koncu 80-ih let, ko sem uh, bil svež diplomiranec, mi je sošolec, eh, oziroma sošolka je takrat dejala, da bo Nemčija kmalo združena. Smo se ji vsi smejali in dejali smo, da se to ne bo nikoli zgodilo. In samo nekaj let kasneje, kaj se je zgodilo? Poglejte si, kaj vse smo doživeli. Uh, Sedaj pa moramo spoznati, da gre, ne gre za linearno gibanje. Ne moremo zagotoviti večnega napredka. Poglejte si samo gospodarsko krizo, bančno krizo, migracijsko krizo in vidimo, da tudi državljani lahko sprožijo gibanje, postavljanje pod vprašaj demokracije. Torej, obstajajo alternative. To je zame zelo presenetljivo in ne morem verjeti, kako lahko v tem parlamentu slišimo, da nekdo odkrito občuduje Putina, vendar pa se tudi to dogaja tukaj v tem parlamentu, kot smo videli. In strinjam se z gospodom Kosta, ko pravi, da obstaja bolj temeljni problem, ki je povezan s krizo. Odvisen eh, je od ljudi, ki menijo, da nimajo prihodnosti in zato jih pritegnejo tisti, ki trdijo, da je bila preteklost boljša, da so nacionalisti rešitev in ko pride do nacionalizma, s tem pritegnemo tudi ksenofobijo, vidimo, da je prišlo do porasta ksenofobije, sovraštva in tako dalje. In to ni v skladu s tem, kar gradimo že desetletja v Evropski uniji. Mislim, da gre za to. Gre za dosti več kot posamezne primere. Z veseljem se bi spuščal v te primere, vendar pa sem želel predstaviti sliko kompleksnosti, ki jo vidim sam. V veliko državah Švecah vidimo situacije, ko politiki pravijo, aha, mediji lahko sprožijo moje strmoglavljanje, kaj naj storim, jih lahko podkupim, jih lahko utišam, jih lahko jim lahko grozim, sprejmem orodja, s katerimi bom zagotovil, da ne bodo več klevetali o meni in vse to v kontekstu novih eh, družabnih medijev, ki ne sledijo istim pravilom. Zato sem zelo vesel zaradi poročila, ki smo ga videli danes, ki vsebuje smernice o družabnih medijih, o lažnih novicah, ki zastrupljajo družbe. Gre za res temeljni osnovni izziv. <clears throat> Brez neodvisnih medijev pa ne bo demokracije. Lahko imate neko obliko demokracije, kot v Rusiji, kjer so volitve, vendar pa nimate demokratičnih inštitucij, kjer bi bila proti utež. Ne moremo dopustiti, da bi se premaknili v to smer. Spoštujem vse ki izgubijo volitve in zato moramo spoštovati vse politične nasprotnike, tisti, ki delujejo v različnih vejah oblasti. In mislim, da izgubljamo to politično kulturo v Evropi. Pravimo, da v nekaterih državah takoj razglasijo nekoga za sovražnika države, sovražnika ljudstva, če se z nekom ne strinja. To zastruplja demokracijo. Kajti s tem, da nekoga zasite za vražnika, ga izključite iz sistema. In s tem je konec demokracije. Zakaj je to tako zelo strupeno? Zaradi tega, ker vi postanete sami tako eh, zelo prestrašeni, da boste izključeni iz sistema, da želite vzpostaviti lasni sistem, ki bi to preprečil. Naj vam govorim v imenu nekoga, ki je sodeloval v šestih volitvah, v nekaterih sem zmagal, v katerih ne. ne. Vendar pa vam lahko povem, da potrebujete močno vlado. Močne vlade nimate, če ne boste imeli močne opozicije. Naj povem še nekaj gospodu Jureku, ki je omenil poseben, poseben primer eutanazije na nizozemska. Ljudi, ki to počnejo zunaj zakona, preganjajo. In to tudi na nizozemskem. Da vam vrnemo slugo, gospod Jurek. Če bi sedaj sprožil vprašanje splava na Polskem, bi mi takoj dejali, to se vas ne tiče. Prosim, da ne posegate v to in prav imate, gre za nacionalno politiko in gre za nacionalne pristojnosti. Sam verjamem, da morajo polske ženske doseči to, kar si želijo, vendar pa Imamo področja, kjer je Evropska unija pristojna, druge pa ni. In na področju eutanazije nimamo evropskih pristojnosti. Če nekdo krši zakon na nizozemskem, ga bodo zaradi tega preganjeni. In sam zelo dobro poznam to državo. In še vprašanje proračunskih pravil in pogojevanja. Naj vam povem še nekaj glede tega. Resnično verjamem, da nasplošno gledano, če obstaja kakršenkoli sum glede spoštovanja pravne države, bo obstajal tudi sum o pravilnem izvajanju proračuna in porabi denarja evropskih davkoplačevalcev. Gre za neposredna plačila, druga plačila, vsakršne subvencije. Je pa pravno gledano to zelo kompleksno, kaj ti ukrepi morajo biti sorazmerni s problemom, ki ga želite rešiti. Zato tukaj ne vidim rešitve kvid pro quo. Torej, če ne boste rešili tega, ne boste dobili tega denarja. To ni pravi način. Vendar pa nasplošno gledano se mi zdi, da moramo kot splošen pristop upoštevati pravilo, da če denarja ne boste porabljali v skladu s pravili, denarja ne smete porabiti. Zato bi rad spodbudil vse države članice, da se pridružijo Evropskemu uradu tožilstva, kaj ti to je zelo dober način za ugotavljanje nepravilnosti. Ali pa obratno kot idejo, če ne želite sodelovati z EPOM, potem menite, da potem menim, da mogoče ne smete biti sistem evropskega finančnega sistema, če ne morete nadzorovati, da se pravilno porablja evropska sredstva. In še sodba Evropskega sodišča. Nacionalni sodniki so evropski sodniki, ko opravljajo delo. Če ne moremo zagotoviti neodvisnost teh sodnikov in da poslušajo navodila določene stranke oziroma vlade, uh, Evropsko sodišče ne more več zagotoviti, da nacionalni sodniki izvajajo in spoštujejo evropsko zakonodajo. Zato moramo dobiti neposreden pristop nacionalnega sodnika na Evropsko sodišče, brez kakršnega koli poseganja, kakršne koli veje oblasti. Gre za temeljno načelo Evropske unije in zato sem zelo zadovoljen, da Evropsko sodišče v Luksemburgu to poudarjen, da je to storil tudi pred kratkim. Slišali smo tudi ukrepo glede Mačarske. Naj bom nejasno povem. Mačarske nisem omenjal, o tem sem govoril zadnjič. Imamo kar nekaj eh, sodnih postopkov glede zakonodaje o nevladnih organizacij, visoke izobraževanju, eh, zakonodaje glede azila in tako dalje. Še naprej bomo sprožali takšne sodne postopke. Zato ne želim slišati, da tega ne počnemo. Naj povem še nekaj v zvezi s politično kulturo tega ne morete vključiti v zakonodajo za nasodne primere. Gle, gre za to, kako govorite eden o drugem, o demokraciji, o Evropski uniji, evropskih inštitucijah, o ljudeh druge verespovedi, rase. Vse to vpliva na delovanje pravne države, vse to vpliva na delovanje demokratične družbe. In zato mislim, da moramo tukaj voditi odprto razpravo z mačarsko vlado in mačarskimi oblastmi. Preučujemo, analiziramo tudi zakon, ki se imenuje zakon anti-Soroš. In naj vam to še enkrat jasno povdarim. In še vprašanje, gospod Enst so pogodbe dovolj. Pogodbe? V redu, to je tako kot v nogometni tekmi. Če gre samo za to, da ignoriramo sodnika, potem pravila ne veljajo več. Gre za del demokratične kulture, kulture pravne države in vladavine prava, da morate spoštovati podpisane pogodbe. Če jih ne spoštujete, vas bo na to upozorilo sodišče in vas tudi kazensko preganjalo. Mislim, da gre za trenutek v kolektivni zgodovini, ki je zelo pomemben. Če kršite pravno državo, kršite nekaj zelo bistvenega, samo bistvo Evropske unije. Aha, še Brexit. In ohranjanje listine temeljnih soboščin. Komisija podpira Evropski parlament pri tem, da zagotovimo pravice evropskih državljanov, ne glede na to, če so Britanci ali ne. Brexit je res tragičen dogodek, vendar pa, če bomo s tem zmanjšali pravice naših državljanov, bo ta tragedija še hujša. Zato moramo zagotoviti raven zaščite, ki jo zagotavlja listina temeljnih soboščin. Analizirali bomo vse dokumente in pogledali, kaj lahko storimo za to, da zaščitimo te pravice. Gospa Gomez je zastavila nekaj zelo konkretnih vprašanj glede konkretnih primerov na Malti. Teh informacij nimamo, teh konkretnih osebah in zadevah podal predvsem vam vprašanje, odgovor na splošno vprašanje. Lahko vam zagotovim, da bomo preganjali malteške oblasti in na vrhu 27. sem tudi govoril v okviru sveta o splošnih zadevah z z ministrom za evropske zadeve. Še naprej pritiskam na tem področju in od njih zadevam tesno sodelovanje. Še bela knjiga o Polski. Najjasno povem, da smo to javno objavili stališčem polske vlade in to poslali vsem državam članicam. Organizacije in javnost nam mora poslati svoje stališče vedi glede tega. Tako lahko ugotovimo, kako se bodo državljani odzvali na to. Od držav članic sem že prejel kar nekaj odzivov, dejali so nam, omenjate nas v tej beli knjigi, lahko izpostavimo svoje stališče. Če bomo to javno objavili in raz, javno razpravili, bodo državljani izvedeli za to in tako bomo lahko resnično izpostavili vsa pomembna vprašanja. Tesno bomo sodelovali s polskimi oblastmi in ob koncu mesta bo pretekal rok treh mesecev in zato sedaj pričakujemo objasnila eh, polskih oblasti upam, da bomo to lahko k malu rešili. In mislim, da polski člani veste že vse uh, s tem v zvezi. Edini, ki lahko karkoli storijo, so Poljaki. Vi, mi vam lahko pokažemo, kje so meje, dokoder lahko polska oblast gre, kje so meje vladavine prava, pravne države. In če Se strinjate, gre tukaj tudi za politično kulturo. Poljaki bodo tukaj odločali o svoji prihodnosti, se bodo odločili za ločeno prihodnost ali sodelovanje z nami. In z vsem srcem upam, da se bo Poljska držala skupne evropske usode in prihodnosti. Ne morem si predstavljati uspešne in bogate Evropske unije, če do tega ne bo prišlo, če bo prišlo do še več incidentov in do še več distance. Upam, da bomo s tem dialogom lahko dosegli rezultate in še nekaj glede žvižgačev pripravljamo predlog, upam, da ga bomo čim prej dobili. Upoštevamo vsa stališča Evropskega parlamenta in tudi drugih deležnikov kot tudi sveta Evrope. Pogledali bomo tudi nacionalne zakonodaje in smernice glede tega, da ugotovimo vse načine, kako bi lahko situacijo izboljšali. Omenili smo tudi poraz ksenofobije in rasizma. V tem kontekstu je nujno potrebno, da pokažemo, da imamo odgovor za migracijsko in begunsko krizo. Ta pojav ne bo izginil. Migranti bodo prihajali v Evropo v času ene ali dveh generacij v prihodnosti z zapiranjem meja in gradnjo zidu nam ne bo uspelo. Mislim, da bo Evropa v še hujši situaciji kot sedaj. Evropa bo postala sovražnik Evrope, zunaj Evrope bodo berači, ki bodo beračili in zaprošili Evropo za pomoč. Ne moremo dopustiti, da nekdo izgubi in s tem pridobimo mi. To ni v skladu z našim načinom delovanja. V času dveh vojn smo se naučili, da lahko uspemo samo, če gre dobro tudi našemu sosedu. In če naš sosed napreduje, lahko napredujemo tudi mi. Če mislimo, da bo naš narod močen, samo če bo naš eh, sosed propadel, potem nam da bo uspelo. Putin deluje tako, misli, da mora pahniti vse sosede v kaos, da bo on še močnejši. Če bomo mi tako delovali v Evropi in bomo pozabili na pravno državo, potem lahko pozabimo tudi na blaginjo v Evropi. Če bomo opustili idejo, da lahko rešujemo težave kolektivno, skupaj kot, evropski, eh, kot evropejci. Če pa bomo gradili meje in eh, zidove, potem nam ne bo uspelo. Zato potrebujemo sodelovanje. Posodobiti moramo dublinsko ureditev, zagotoviti boljšo zaščito zunanjih meja, vendar pa moramo zagotoviti tudi, da ne zgubimo stika z našo človečnostjo in da moramo zaustaviti ksenofobijo in rasizem v Evropi. Najlepši najlepša hvala za gostoljubje. Najlepša hvala, gospod Timerman. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegi, za vaše prispevke, za to, da ste bili kratki. Sedaj pa še na kratko naslednja točka. Prejšnji teden so se koordinatorji dogovorili, da eh, bodo pripravili resolucijo o vlogi civilne družbe v državah članicah. Če imate čas, lahko na hitro opravimo s to resolucijo. O tem bomo glasovali 9. aprila v odboru Libe. Rad bi vprašal, če želi kdo kaj povedati glede tega. Na kaj bom? Thank you very much, Claude. Hvala. Hvala, Claude. Mislim, da to predstavlja dobro nadaljevanje naše trenutne razprave, kajti prvi podpredsednik Timmermans je povedal, da je konec koncev vse odvisno od našega pristopa. Vse odvisno od tega, kako uporabljamo demokracijo, kako branimo pravno državo in kako smo pripravljeni podpirati urednote, ki jih imamo. Večkrat govorimo o teh vprašanjih, govorimo tudi o ulogi organizacije civilne družbe in o tem, kako bi lahko pripomogli k razvoju demokracije, participatorne demokracije in kako bi lahko vse skupaj pripomoglo k tem, da bi ščitili svoje urednote po predstavitvi poročila Agencije za temeljne pravice se je ugotovilo, da obstaja veliko problemov. Prav tako ima civilna družba v Evropi vedno manj manevrskega prostora. Sodeloval sem na številnih zasedanjih v zvezi s tem in pojavila se je zamisel, da bi pripravili resolucijo. Zakaj je to tako pomembno? To je pomembno zato, ker potrebujemo odgovor in podporo organizacij civilne družbe, zato da pripravimo ustrezno podlago za demokracijo, pravno državo in udeležbo državljanov v politiki in v javnem življenju. Nekaj instrumentov obstaja. Ampak eh, številne institucije so opravile analize, vključno z ekosokom ali Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. In splošna ugotovitev je, da ti instrumenti niso dovolj in zato smo želeli oblikovati nov instrument, instrument, ki ga imenujemo Evropski instrument za vrednote. O tem smo želeli govoriti zdaj, kajti zdaj govorimo tudi o večletnem finančnem okviru in v poročilu, predstavljenem v odboru za proračun, so kolegice in kolegi iz določenih političnih skupin vložili predloge sprememb. V členu 85a imamo zdaj priporočilo, da se oblikuje notranji Evropski sklad za demokracijo za krepitev civilne družbe, ki si prizadeva za demokracijo in za človekove pravice. Skladom bi upravljala komisija. Zelo pomembno je, da imamo neposreden instrument in financiranje z evropske ravni. Združiti moramo različna finančna vprašanja, ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli tak instrument za evropske vrednote, to je neposreden instrument s katerim upravlja komisija. Govorili bomo o organizacijah civilne družbe, še posebej na lokalni ravni, in to je zelo pomembno, kajti te moramo še posebej podpreti. V številnih skupinah smo govorili o tem, to bo pripravljeno k malu in mislim, da je to pomembno za nas vse. z resolucijo in z razpravo na plenarnem zasedanju lahko prispevamo k razpravi o prihodnjem večletnem finančnem okviru in mislim, da lahko tako res podpremo organizacije civilne družbe v Evropi. Hvala. Michael, hvala, Mihael. Hvala za potrpežljivost. Smo v ponedeljek zvečer v Strasburu, zato vsi vemo, kako je. Imeli smo tehnično razpravo v petek. Sveda, Jasno je, da je mehanizem v zvezi z vrednotami občutljiva tema, pričakujem, da bodo skupine o tem govorile, seveda pa morajo o tem govoriti hitro, kajti rok je 9. april. Časa torej ni veliko za resolucijo. Gospa Stevens, ste želeli kaj povedati v zvezi s tem, potem pa še Birgit, na hitro, lepo prosim. Oziroma na kratko, ne hitro, na kratko. Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik. Samo odzvati sem se želela na predlog gospoda Bonija. Moja delegacija podpira ta predlog, imamo pa pomisleke v zvezi z tem predlogom in sicer nevladne organizacije namigujejo, da obstajajo težave z demokracijo v Evropi. Preprosto samo zato, ker se nekateri voljivci pač ne odločajo v skladu z njihovimi prepričanji. Voljivci pač vedno ne gredo v skladu z tistimi, ki so eurofederalističnih nagen. A ni tako, da imamo svobodo mišljenja v Evropi? Tudi tisti, ki se ne strinjajo z nevladnimi organizacijami, bi morali imeti svojo besedo svoj, glas. In zdi se mi, da gre za nadzor na neki centralizirani ravni. Mislim, da bomo s tem bolj podobni Turčiji. Mislim, da bodo državljani to obravnavali bolj kot politično korekcijo. Strinjam se, da se moramo boriti proti ksenofobiji, ampak to ne sme biti izgovor za to, da se ne lotevamo migracijske krize ali drugih problemov. Evropa bi morala poskrbeti za to, da bodo državljani dobili tisto, kar pričakujejo. Torej zagotoviti je treba delovna mesta, boriti se je treba proti migracijski krizi. Evropska unija želi zagotoviti dodano vredno za evropske državljane. To drži zato pa ne potrebujemo instrumenta. Zato prosim, da ne hitimo s tem predlogom. Vem, da sem govorila predolgo, ampak mislim, da je zelo pomembno, da to izpostavim. Hvala. Hvala, Birgit. Thanks a lot, Claude. Hvala lepa, Claude. Deset minut imamo, Klod. Ne bom pa govorila deset minut brez skrbi. Nekaj posebno želim povedati. Kaj ti strinjam se s tem, kar je povedal Mihajl? O tem smo govorili že v skupini koordinatorjev. Gospod Timerman si ima prav, ko govorimo o demokraciji in pravni državi, lahko določene zadeve rešimo za zakonodajo in sodišči, ampak demokracija in pravna država sta pogled na svet, pristop, sta način cenjenja demokracije. Ljudje moramo spodbuditi, da izkoriščajo vse svoje pravice. Podpora demokraciji pa je tudi socialno vprašanje. Če bodo ljudje menili, da njihovo življenje vladi ali večini ne pomeni nič, zakaj bi potem šli na volitve? Volitve so ključen del demokracije. Potrebujemo neodvisne in preiskovalne medije in potrebujemo tudi nevladne organizacije, ki imajo svoje strokovno znanje, zato da nam dajo nasvete ali pa da nas opozorijo na kaj, kar morda v političnem delu spregledamo. Obstajajo tudi določene kritične točke, na tehnični ravni smo že začeli z izmenjavo mnen. Namreč odločiti moramo, kdo bo dobil denar, katere nevladne organizacije, kakšne kriterije bomo uporabili tukaj, kakšno sporočilo bomo poslali državam članicam, naprimer. Prepričana sem, da bomo rešitev našli, kaj te rešitev potrebujemo. Samo še eno praktično zadevo želim izpostaviti. Če bomo imeli nov instrument, ne pa obstoječ instrument, ki bi ga lahko spremenili ali prilagodili, potem je zanimivo, da je bo proračun zdaj postal manjši, ne samo zaradi brexita. Veliko denarja porabimo za različna druga področja, naprimer za obrambo meja, za varnost, za obrambo in tako naprej. PNR in drugi ukrepi stanejo že več milijonov, pa jih še vedno nimamo. Torej, denarja porabimo vedno več, proračun pa je vedno praktično enak. Poiskati moramo rešitev. Moj odgovor ni ta, da bi odpravili zamisel o podpori nevladnim organizacijam. Ne. Mislim, da bi bilo bolje, če bi pritisnili na države članice, da zagotovijo več sredstev ali pa razmislijo o drugih idejah gre za proračunsko vprašanje, po drugi strani pa gre tudi za vprašanje enakih pravic. Lepo bi bilo, če bi se kaj zgodilo na področju davkov, da bi vsi plačevali davke, tudi podjetja. Morda bi lahko spregovorili tudi o davku na finančne transakcije, da bi dobili še več sredstev. To je samo nekaj zamisli, ki jih imam, ki jih bomo morali obravnavati. Podpirati moramo tudi nevladne organizacije, obstajajo tudi zamisli, da bi poskusili ustaviti delo določenih nevladnih organizacij, sama pa si želim, da bi našli rešitev za vse to. Hvala. Um, honest, Hvala, Birgit. No, čisto odkrito. Dejali ste, da je to pozitivno, ampak seveda povedali, da je to tudi kompleksno in zapleteno. Koordinatorje so to razumeli. Veliko dela smo že upravili v zvezi s tem v ozadju. Gospod Boni je imel veliko srečen in to je v skladu z pomisleki določenih drugih kolegic in kolegov. Nekatere so celo tukaj v dvorani, ampak povedati želim naslednje zadeva je zapletena, ampak doseči moramo napredek, kajti v splošnem smo se strinjali, kaj želimo doseči. Gre za politični mehanizem, torej ima tudi proračunske posledice. Pripravili bomo resolucijo, tam bomo zastavili tiste splošne smernice glede tega, kaj želimo doseči. Vsaj en tehnični sestanek smo imeli do sedaj, zdaj pa mislim, da lahko poskusimo storiti čim več s to resolucijo. To je moj prispevek. Sveda, upoštevati moramo pomisleke Helge in EKR. To bo vplivalo na vsebino resolucije, ampak eh, mislim, da je bila odločitev koordinatorja pač takšna, da bomo imeli resolucijo. Zato resolucijo moramo imeti. Mihael, čisto na kratko. Res, hvala, čisto na kratko. Hvala za ta mnenja. Mislim, da je bilo to zelo pomembno. Izogibati se moramo temu, da bi delali v nasprotju z demokratičnimi načeli. Jasno mora biti, da si želimo dialog, ne pa sporov. Želimo si dialog, torej podpirati moramo vse vrste organizacij, ki so pripravljene na dialog z različnimi deležniki. Drugič. Strinjam se s tem, kar je dejala Birgit. Gre za problem proračuna, ampak zdaj govorimo o proračunu in v razpravo s komisijo moramo povedati, da smo pripravljeni na pogovor o tem, kako bi lahko organizirali neke vrste mehanizem, ki je zelo pomemben. Zagotoviti moramo preglednost in jasnost glede delovanja tega instrumenta. To bi lahko bil naš prispevek k razpravi, ko bo komisija to sprejela, zato da bi lahko našli rešitev za prihodnost. Hvala. Še več dela za naše zaposlene. Hvala. A vi delate, se upravičujem. No, ponedeljek zvečer v Strasburu je. Ja. Seveda, seveda, vi delate, Birgit. Samo še kratek komentar. Joj, mene. Res je, na koncu sem govorila o proračunu, ampak se upravičujem. čutim neke vrste odgovornost, kajti denar mora od nekod priti. Mi smo za to odgovorni. Želela sem le omeniti, da se moramo zavedati, da se bodo pojavili problemi. Ne bom zadovoljna, če bomo dobili financiranje za nevladne organizacije, potem pa bomo izgubili denar za druga pomembna področja. Področja, ki so pomembne za libe ali druge. Dobro, bomo tukaj končali. No, z resolucijo se bomo že spopadli, še bolj zapletene zadeve smo rešili. Super, dobro, hvala. Veselim se že razprav v okviru skupine v zvezi s tem. Povejte mi, kdaj bodo, zato da bom odsoten. Mihael, ne, ne, vse se samo šalim, bom prišel, kakorkoli že. Veliko sreče, časovnica je napeta, to pa bomo morali storiti, zato ker smo se o tem dogovorili. Hvala, hvala lepa kolegice in kolegi za to, da ste bili tukaj. Ponedeljek zvečer v Strasburu. Res, hvala lepa, da ste tukaj. Zasedanje je konec. Točka razno, ne, konec.